Il presidente. Gospod predsedujoči. Buongiorno a tutti. Dobar dan vsem. Pozdravljam gospod komisarko, predstavnike sveta, pa tudi vse kolegice in kolege poslanke in poslance. Začenjamo z razpravo. Prva točka na dnevnem redu je priporočilo poslanke Sofiji Intveld v zvezi s porazumom med ZDA in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih oziroma PNR, Ministrstvo ZDA za domovinsko varnost. Besedo dajem poročevalki, kolegici Sofiji Intveld. Štiri minute imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Dobar dan vsem tudi komisarki. Danes prihajamo do konca procesa, ki se je začel eh, marca leta 2003. Pomeni, da smo na tem sporazumu eh, čez atlantske izmenja,